inšpekcija pomenila samo eh, še težje rekreativno uh, ribištvo. Hvala lepa. Glasujemo jutri o povdne. Zdaj imamo na vrsti naslednje poročilo mm, avtorja Kornelisa Viserja o ohranjenju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi. Gospod Fraga STVS pa bo govorila v imenu poročevalca. 4 minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. In eh, dovolite mi, da se zahvalim poročevalcu, ki je odsoten za obravnavo teh problematičnih eh, vprašanj. Eno je to, da naj bi regulirali to področje po posameznih conah, čeprav gre tukaj za skupno politiko. Z tehničnega vidika sicer razumemo ta ukrep, vendar pa moramo biti zelo previdni, da regionalni vidiki tukaj zadevajo le tehnične vidike in same izvedbene ukrepe. Kajti sami, sam okvir, ki določa minimalne standarde, je okvir, ki se zdaj povezuje z vse večjemu zatekanju k postopku komitologije. In to je nekaj, kar komisija uporablja, zato ker ni najbolj zadovoljna z morebitno reformo SKP in pa eh, prihodnimi področje, ki jih bomo obravnavali v soodločanju. Tukaj gre za politiko, ki jo potrebno obravnavati na zelo tankočuten način. Gre za morebitno renacionalizacijo ali prekomerno teritorializacijo nečesa, kar bi morali biti enotni standardi, standardi, ki ne bi smeli diskriminirati med posameznimi državami članicami in njihovimi flotami. Seveda so minimalne velikosti ladje, tisti, kar mora urejati posamezna država članica, ampak vendarle je to tisto minimalno. Kar pa zadeva velikost očes v mrežah ali pa količino eh, rib, ki jih eh, lahko eh, rastovorijo in prodajajo in tako naprej. O tem pa mora odločiti, odločiti parlament. Če pogledate nekatere amandmaje odbora za ribištvo, ker smo skušali omejiti postopek komitologije na zgolj podrobne tehnične vidike, in da s tem zagotovimo, da svet obravnava vprašanja, kot je eh, obdobje prepovedi, eh, ribolova, eh, velikost mrež in tako naprej in tako dalje. Vse to je potrebno ločiti na ravni skupnosti in morajo veljati določena minimalna pravila, ki veljajo povsod v Evropi. Edini skupnostni vidik te skupnostne politike pa je dostop do trgov kajti sami vidiki upravljanja, da ne govorim o inšpekciji, prepušča ogromno manevrskega prostora državam članicam, ki ga države članice izkoriščajo seveda v ta namen, da koristijo svojim flotam in eh, da uh, sankcionirajo tuje flote. In tukaj komisija, je komisija padla na izpitu in ni uspela spraviti tega sistema na raven skupnosti. Težko bi torej kakorkoli stvari izboljšali z še nadaljno fragmentacijo, kajti na ta način še bolj ogro, ogrožamo prihodnjo reformo skupne ribiške politike. Kar zadeva zamisel o eni sami enotni mreži, mislim, da je parlamentu ga ponudil dobro rešitev. Namreč eh, razmišljali smo o tem, kdaj bi takšen sistem morda lahko uveljavili in da bi ljudem omogočili, da imajo več kot eno mrežo na krovu, to je nekaj, kar vsekakor je vprašanje, ki je ključnega pomena za ribištvo. Gospod komisar, hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslance in poslanke, hvala gospodu poročevalcu Fiserju, gospe Fraga, odboru za e, ribištvo, za to poročilo o tehničnih ukrepih v Atlantiku in Severnem morju. Kot veste, gre za e, tehnične ukrepe za Atlantik in Severno morje in to izhaja v veliki meri že iz obstoječih pravil. Zakonodaja skupnosti eh, zajema ukrepe v različnih zakonodajnih aktih. Splošne, splošna uredba o tehničnih ukrepih za Atlantik in eh, Severno morje z leta 98, dodatna uredba eh, za posamezne eh, vrste rib in pa tudi še uredba z posameznimi tehničnimi eh, ukrepi. Poleg te, te tehnične pravno-tehnične kompleksnosti so sama pravila, same določbe zelo, zelo težavne, težko jih je izvajati in nadzirati. Komisija je zato sprejela predlog za novo uredbo o tehničnih eh, ukrepih za ohranjanje ribolovnih virov za Severni Atlantik in Severno morje aprila eh, lani. To smo sprejeli po obširnem posvetovanju z deležniki in državničanicami v letih 2006 in 2007. Eh, tukaj vsa pravila Eh, združujemo v en sam zakonodajni akt in na ta način izboljšujemo pravno doslednost. Eh, s tem predlogom želimo tudi ponostaviti, pojasniti in oklestiti posamezna pravila. Še posebno pozornost smo namenili po enostavljanju eh, inšpekcij na krovu in zmanjševanju stroškov za ribiče. Prav tako je tukaj nekaj dodatnih pravil, katerih namen je zmanjšati odpad v skladu z ukrepi, ki že veljajo za Severno morje. Predlagamo tudi novo administrativno ureditev, eh, kjer eh, nas na ravni sveta določamo splošne določbe, na ravni komitologije pa tehnične podrobne eh, uredbe. Na ta način se izogibamo mikrourejanju na politični ravni. To je pristop, ki ga ne podpirate v vašem poročilu, kajti amantmaj 1, 6, 25 in 26 pozivajo k temu, da svet ureja tako splošne kot eh, natančne tehnične predpise. Komisija ne želi nadaljevati za ukrepi mikromanagementa na politični ravni. Vendar, upoštevajoč to, kar je rečeno v poročilu glede komitologije, lahko povem, da je komisija pripravljena preučiti eh, morebitni postopek, ki bi sicer ohranil komitologijo za regionalna tehnična pravila, bi vseeno omogočil, da na ravni sveta izpostavimo teme, ki se zdijo ključnega oziroma političnega pomena. Komisija lahko delno spremlja amantmaja 2 in 3 v zvezi z dodatnimi ukrepi in pa dodatnimi eh, tržnimi ukrepi, ker zdaj minimalno velikost posameznih vrst rib eh, in harmonizacijo na tem področju, ker zdaj politiko eh, odpadka. Tukaj eh, imamo nova pravila za eh, zapiranje v realnem času in prav tako želimo omejiti eh, to prakso eh, zavrževanja eh, ulova. To so specifična orodja, specifični ukrepi, ki naj bi pripomogli k temu, da pravila prilagodimo realnemu stanju ulova. Zato ne sprejemamo v amandmaju 4, 5, 14 in 25. S tem, ko naj bi samo količino nadomestili z eh, težo, kar zadeva prilov, to lahko sprememo. Drugi del amandmaja v zvezi z eh, derogacijami za oddaljenost pa lahko sprememo parametri, takšne izjeme pa bilo potrebno še preučiti in sicer zelo podrobno in jih bomo natančno določili v izvedbeni uredbi. Komisija za potrebe inšpekcij namerava izvajati pravilo ene mreže, ki naj bi veljalo za večino evropskega ribolova. Komisija je pripravljena preučiti morebitne izjeme za. Eh, postavljajo specifične vrste ribolova, kjer je to upravičeno in dobro argumentirano, upoštevajoč kriterije v amandmaju 11. Takšne izjeme morajo sestavljati, eh, sestavni del, morajo predstavljati sestavni del regionalnih uredb. Ostali eh, predlogi poročila so zelo tehnični, kar zadeva uporabo ribiške opreme v Atlantiku. Poročevalec in odbor za ribištvo zadev, se ukvarjajo tudi z zelo tehničnimi vidiki in zato nameravamo Eh, določene vedike tudi upoštevati, kar pa zdaj omenjajo 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 in 22, pa imam završke tehnične pravila, ki temeljijo na znanstvenih eh, nasvetih, smo poenostavili v skladu z sedanjo zakonodajo in bomo tudi olajšali inšpekcije na krovu in zmanjšali stroške za ribišče. Omandmaja eh, 18 in 19 ne moremo sprejeti, kajti ti ukrepi so tako tako že uveljavi na podlagi političnega dogovora v svetu o predlogu komisije, ki temelji na znanstvenih dokazih in tudi na novih podatkih, ki so na voljo za upravičevanje posameznih sprememb. Lahko podprem zamisel v amendmaju 27, eh, da se torej uvedejo nove tehnične ukrepi in zato se komisija strinja, da se eh, njihovo uvedbo odloži določen čas, da se ribiči lahko v doglednem času pripravijo. Še enkrat eh, hvala poročevalcu in odboru za upravljeno delo na tem poročilu. Hvala lepa v imenu skupin, najprej gospod Kazaka, v imenu satelitov, ena minuta. Gospod predsedujoči, hvala. Zahvaljujem se komisiji za to zakonodajno pobudo, pa tudi poročevalcu, ki ga danes zastopa gospa Karmen Frava. Drži in res je, da je bilo nujno začeti uvajati poenostavitev v zakonodajo, ki je zelo pestra in obširna na tem področju. Vendar mislim, da moramo narediti še kakšen korak naprej, zlasti na dveh področjih. Najprej, kar zadeva završek, završke kako bomo na tem področju delovali. Če bomo prepovedali v načelu kakršne koli završke in mislim, da bi to bilo treba, potem bomo naredili pravi korak naprej. Drugič pa. Strožji standardi so potrebni za vse ribolovne plot, flote, pa naj uh, v Evropi ali drugot lovijo. Hvala gospod Kesaka, sedaj pa postopek HDI, samo gospa Doyle se je javila k besedi. Hvala gospod predsedujoči. Pozdravljam te ukrepe, da bomo bolj selektivne ribolovne prakse imeli in sistem bo bolj enostaven. Istočasno bomo omogočili nadaljevanje odgovornega ribolova, maksimirali bomo dohodek, zmanjšali bomo tako završek kot tudi ulov in mislim, da moramo komisar čimprej prepovedati završek. Komisija je sicer delala na zakonodaji, ki nam marsikaj omogoča, ampak celo vrsto eh, drugih zakonodajnih aktov pa bi bilo treba spremeniti specifičnosti treba upoštevati, zlasti pa znanje in strokovno znanje, ki jih lahko ljudje, ki delajo v praksi, zagotovili. Tako da ne bomo imeli na ravni EU mikromanagement oziroma upravljanja. Komisarju, ker je to zadnji nastop v parlamentu, se zahvaljujem za delo, za čas, ki ste nam ga vedno v odboru za ribištvo namenjali visoko cenimo vaše delo, zlasti v primerjavi s časom, ki so ga drugi komisarji nam posvečali ali komisarke. Hvala, gospod komisar. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem gospej Doel za zelo prijazne besede. Kar zadeva to uredbo, je moja izjava o komitologiji namenjena poenostavitvi zelo zapletenega sistema v zvezi z zelo tehničnimi vprašanji. Se pa strinjam, da moramo sprejeti nek postopek, ki nam bo kljub vsemu omogočil, da na ravni sveta sprožimo vprašanje, če bi prišlo do kakršne kogakoli problema. Ker zadeva završke, no o tem smo že začeli razmišljati in ukrepati, da bi zmanjšali završke, zlasti v okviru parametrov za Severno morje in v načrtu za obnovitev staleža Trske. Tudi eh, prepovedali bomo tako manj high grading pristop, torej zavržek eh, na podlagi zelo strogih eh, pravil in parametrov o velikosti rib pa tudi v okviru reforme eh, SRP-ja mislim, da bomo prišli do končnega rezultata, ki bo odprava završkov. Tudi sam bi se želel zahvaliti eh, evropskim poslancem, zlasti pa članom odbora za eh, ribolov oziroma ribištvo, ki so zelo eh, velikokrat dobro sodelovali s komisijo pri zelo politično občutljivih eh, vprašanjih. Gospa Fraga, ste ves dve minuti. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Tudi sama bi želela omeniti nekaj, kar je omenil komisar, namreč postopek komitologije, ki ga bomo ponovno začeli proučevati, kar je dobro. Kajti Evropski parlament, parlament je v tej, tem postopku natančno uh, pokazal in povedal, da se ne strinja z pristopom komisije, čeprav eh, je to zapisano v zeleni knjigi o reformi SRP-ja. Veliko stvari naj bi potekalo na podlagi komitologije. V zeleni knjigi komisija to opravičuje, kajti Eh, če bo začela Lisbonska pogodba veljati, bo parlament so odločal tudi na področju ribolovne politike in komisija pravi, da bo na ta način parlament upočasnil celo vrsto eh, postopkov. Mislim, da to ne drži. Ni parlament tisti, ki eh, poskuša upočasniti nekatere postopke. Postopki včasih počasi potekajo zato, ker komisija zamuja pri pripravi predlogov. Torej, razpravo o tem je treba voditi. Razumem komisarja, ki pravi, da tako strokovno-tehnično uredbo, kot je tale, moramo obravnavati v okviru komitološkega postopka, ne pa samo v svetu. Ampak to, kar je za vas tehnično in strokovno, gospod komisar, za nas ni vedno ravno strokovno in tehnično v tem parlamentu. Ne bi želela predolgo govoriti kajti konec koncev nisem niti poročevalka, ampak ta zamisel ene same ribolovne mreže. Razprava v odboru za ribištvo je pokazala vsaj naslednje. Za to načelo se zauzemate zaradi poenostavitve inšpekcij. Jasno, če imate eno samo mrežo, potem je upravljanje inšpekcije bistveno lažje, enostavnejše. Ampak to bi lahko za nekatere kategorije Eh, ribolovnih dejavnosti povzročalo velike težave in probleme. Torej ne bodimo preveč strogi in omejevalni, ko to pravzaprav ni potrebno. Hvala. Razprava je zaključena, jutri opovdne bomo glasovali. Sedaj se bomo lotili zadnjih šestih poročil za danes eh, zvečer. To pomeni, da če hočemo do polnoči končati, Imamo deset minut približno za vsako poročilo.